Ja, Kolegice in kolegi, začenjamo. Morda se nam bo še kdo pridružil, vsaj upamo tako. Vse skupaj vas lepo pozdravljam pri nadaljevanju zasedanja našega odbora in danes popovdan bomo imeli izmenjavo mnen na temo akademsko nadaljne izobraževanje in izobraževanje nadaljavo kot strategija za vseživljenjsko učenje. Danes popovdan se bomo posvetili tematiki, ki je večplasna in seveda naš odbor posveča velik del svojega dela prav tematiki. Danes popovdan bomo dali poudarek ravno poučevanju in učenju nadaljavo v povezavi s življenskim um, učenjem. Pripravili smo poročilo na lasno pobudo in potem, ko bomo prisluhnili našim strokovnjakom, bomo besedo dali ravno njemu, zato da bomo imeli prvo izmenjavo v zvezi s tem poročilom na lasno pobudo. Zaključki današnjega javnega zaslišanja oziroma izmenjave mnen bodo tudi pomemben input za poročilo in prepričana sem, da tako gospod Zvir kot tudi poročevalci v senci bodo zelo pozorno poslušali in bodo nedvomno iz te razprave dobili tudi kako koristno informacijo in upamo, da bomo potem dobili dobro poročilo, ki ga bomo lahko sprejeli najprej v odboru in nato na plenarnem zasedanju. Zdaj pa bi brez nadaljnega zavlačevanja rada predstavila naše goste. Najprej gospod Hojer, nekdani rektor eh, Univerze v Hagnu, ki nam bo pokazal in povedal, kako bo izgledala digitalizacija in kako bo vplivala našo prihodnost. Potem gospod Kevin Hetherington, ki se ukvarja z vseživljenjskim učenjem ter z vlogo Eh, izrednega izobraževanja pri širšem dostopu in pri izboljševanju zaposljivosti. Potem gospa Margot Klinkner, ki bo govorila o akademskem nadaljevanju izobraževanja kot strateškem odzivu na demografske in druge strateške eh, spremembe. In ne nazadnje gospod George Ubaks, ki prihaja iz Evropskega združenja univerz za poučevanje nadaljavo, in ki bo govoril o učinku zakonodajnega in regulatornega okvirja na spletno izobraževanje in izobraževanje nadaljavo. In morda bomo slišali kaj več tudi, kaj bi potrebovali in kaj lahko naredimo na evropski ravni. Zahvaljujem se vam, da ste danes prišli v Bruselj. Zelo me veseli, da boste z nami delili svoje strokovno znanje in kot prvega. Najavljam prvega govorca, prosim, 10 minut, največ 15. Gospod Hojer, prvi dobi besedo. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa za uvod, ki sem ga z veseljem poslušal. Mislim, da ni treba, da debatiramo o vseživljenskem učenju, če imamo pred očmi da vsakdo ali pa vsaj vsaj drugi od nas ne bo končal svoje poklicne poti v poklicu, v katerem je svojo poklicno pot začel. Odpre se vprašanje, kako se pa potem pripravim na to in odgovor je vse življensko učenje. Na začetku je treba ločiti dve stvari, ki sta zelo povezani med seboj. In sicer, po eni strani imamo opravka z akademskim nadaljnim izobraževanjem in izobraževanjem nadaljavo. To sta dve različni stvari. In sicer vedeti moramo, da ravno akademsko nadaljne izobraževanje opisuje raven vsebine, posebne ciljne skupine, akademsko Nadaljne izobraževanje seveda cilja določene skupine, to so še zlasti zaposleni, pa tudi ljudje, ki so po večini že dosegli nek akademski naziv. Prav tako vemo, da imamo vrsto modulov, ki jih lahko uporabljamo, da dosežemo programe kot so Masters, Če pa si pogledamo po drugi strani, kaj je izobraževanje nadaljavo, potem vidimo, da ta pojem opisuje metodo poučevanja in učenja, ne pa vsebine in tudi ne ravni. Izobraževanje nadaljavo ima seveda tudi posebne ciljne skupine. To so lahko zaposleni, lahko pa so to tudi ženske in moški, ki se znajdejo v posebnih življenjskih situacijah. Ponudbo takega izobraževanja imamo od šole preko univerze do vseživljenjskega učenja. In kot rečeno, tu gre predvsem za metodo, manj za vsebino. Če zdaj to povzamemo, potem lahko rečemo naslednje. Ko govorimo o akademskem nadaljem izobraževanju, potem se to lahko izvaja konvencionalno, eden na enega, oziroma neposredno, ali pa tudi nadaljavo. Ko pa govorimo o izobraževanju nadaljavo, govorimo o različnih metodah, ki se izvajajo ne glede na kraj in čas. Tudi tu imamo opravka z moduli in tudi pri izobraževanju nadaljavo imamo univerze na dodiplomskem študiju, na podiplomskem študiju in seveda imamo ponudbo tudi pri nadaljnem akademskem izobraževanju. Seveda se mi zdi pomembno, da ta dva pojma, ti dve različni vrsti izobraževanja ločimo, ker gre za različne stvari kaj lahko rečemo, akademske nadaljne izobraževanje je sestavni del vseživljenjskega učenja. Izobraževanje nadaljavo pa je modern študijski sistem, ki ustreza vse večji mobilnosti študentov. Prav tako je izobraževanje nadaljavo zelo primirno za vseživljenjsko učenje, še zlasti za ljudi, ki so zaposleni. Obe oblike izobraževanja pa ponujata enake možnosti v naši sodobni družbi. In to se mi zdi, da so tiste stvari, ki jih je treba izkoristiti. Kaj pa je skupnega obema vrstama izobraževanja? To pa je digitalizacija, ki bo krojila tako prihodnost akademskega nadaljnega izobraževanja, kot tudi izobraževanja nadaljavo. Digitalizacija je ključni dejavnik za nadaljni razvoj obeh oblik izobraževanja. Tako kot pri akademskem nadaljnem izobraževanju, kot pri izobraževanju nadaljavo, imamo opravka s tem, da so učeči se predvsem odrasli. In tu je vrsta omejitev, kot so služba, socialno-družabno življenje, družinsko življenje in digitalizacija. Tu ponuja obema oblikama in tu ponovno ločim akademsko nadaljno izobraževanje in izobraževanje nadaljavo, digitalizacija ponuja koristi za obe obliki. Namreč za obe obliki pomeni digitalizacija več prožnosti, več interaktivnosti z učenjem in z različnimi učnimi scenariji. To velja tako za vsebino, komunikacijo, pa tudi za druge kooperativne strukture. Skratka, digitalizacija prenaša pomembno dodano vrednost. Pri učenju nadaljavo je pomembna večja mobilnost, ki ustreza sodobnemu svetu dela in učenja. Pri akademskem nadaljnem izobraževanju pa vidimo, da dosegamo boljšo povezavo med učnim in delovnim okoljem. Z drugimi besedami, svet učenja in dela se stopita in imata medsebojne koristi. Z digitalizacijo pa lahko dosežemo tudi nove ciljne skupine, skupine, ki jih do zdaj nismo mogli nagovarjati. To velja za obe obliki izobraževanja. Tako učenje nadaljavo kot akademski nadaljni študij ponuja eh, možnosti za večje skupine. Digitalizacija pomeni, da Kljub velikemu številu učečih se lahko dosežemo večjo individualizacijo in personalizacijo. Namreč učeče se osebe imajo zelo različno ozadje, pa tudi zelo različne cilje, ko prihajajo na univerzo in to je treba upoštevati. Tukaj imamo, to velja tako na stopni do diplomskega, kot tudi po diplomskega študija. Digitalizacija pa seveda ponuja tudi dostop do nadaljnih virov. Pomembni so tukaj spletni tečaj oziroma spletni pouk, kar je zelo pomembno in koristno za vse učeče se osebe. Če pa želimo doseči poln potencial digitalizacije v izobraževanju, potrebujemo izvrstne storitve za študente. Ne obstaja zgolj čista spletna ponudba. Vedno potrebujete še podporo. Podpora pa pomeni ljudi. Zato je zelo pomembno, da bomo v prihodnje v učnih načrtih vključili tudi medije in informacijsko pismenost. To se začne že v šoli. Tematika, medijska in informacijska pismenost bi morala biti pomemben predmet tudi pri izobraževanju učiteljev, ne samo študentov. S tem ustvarjamo predpogoje, da bomo kasneje lahko izkoristili poln potencial. Ampak, če želimo v celoti izkoristiti potencial, potem ne gre samo za vprašanje didaktike in informatike. Potrebujemo tudi jasen in pregleden pravni okvir. To pa pomeni, da moramo za učeče se in za študente zagotoviti pravno gotovost v zvezi z lastništvom, in avtorskimi pravicami. To velja za pravico do uporabe, to velja za varnost podatkov in zaščito zasebnosti. Seveda je pa to pomembno tudi pri dostopu. Vse to so stvari, ki jih je potrebno urediti zato, da zaščitimo tako učitelja kot učečega, in tudi, da v celoti izkoristimo eh, potencial digitalizacije. Če rečemo tako akademsko nadaljno izobraževanje kot izobraževanje nadaljavo, se nanaša na celoten študij in vidimo, da vse bolj se moramo ukvarjati z vprašanji, kot so priznavanje Zato potrebujemo evropske standarde za priznavanje kreditnih točk oziroma dosežkov, ki temelijo na kreditnih točkah izven univerz. To presega zgor Lizbonsko konvencijo. V mislih imam Open Education Resources in vidimo, da tudi velika podjetja vse bolj vstopajo na trg z lastno ponudbo. To pomeni, da se moramo s tem ukvarjati in poskrbeti, da bodo učeči se prišli k nam z dosežki, ki so jih morda dosegli izven univerz. To pa velja tudi za upoštevanje, namreč imamo najprej formalno učenje, potem je tu še neformalno učenje. Zato moramo poiskati načine, kako bomo upoštevali dosežke izven, dosežene izven univerz. In tukaj morajo tudi visokošolske organizacije najti način, kako se bodo s tem spopadle. Kaj se bo zgodilo, če bomo v prihodnje imeli certifikate in pridobljeno znanje, ki bo pridobljeno izven šol? In ali se bo to lahko poštevalo enako vredno, kot je formalno izobraževanje? Pri tem nimam sicer v mislih univerze Google, ampak nekaj podobnega. Skratka, odpirajo se vprašanja, na katera moramo odgovoriti in ti potrebujemo evropske standarde, evropske smirnice, ki jih bodo visokošolske organizacije lahko uresničevale. Če torej želimo rešiti te probleme, ki sem jih ravno kar opisal, ni dovolj, da se potrudijo samo univerze, pač pa je to tudi odgovornost evropske politike. Visokošolske organizacije morajo imeti možnost, da odgovorijo na ta vprašanja. In še moja zadnja pripomba, reševanje teh problemov je potrebno upoštevati tudi pri. Evropski strategiji za vseživljensko učenje. Tukaj moramo upoštevati to za nadaljni razvoj in predvsem pravočasno upoštevati vse te elemente, o katerih sem govoril. Hvala lepa. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Hoyer. Prav lepa hvala, gospod Hoyer, za to pragmatično predavanje ki kaže, da imamo še celo vrsto izzivov v zvezi s politiko izobraževanja. Hvala lepa torej. Zdaj pa besedo dajem gospodu Hetheringtonu za njegov nagovor. Er ja. Aha, tale gumbek potrebujete. Izvolite. Hvala lepa. Govoril bom o vseživljenskem učenju z vidika odprte univerze v Združenem kraljestvu. Tam sem sam zaposlen. Nekaj več bi rad povedal o nas in o tem, kako se mi soočamo z učenjem nadaljavo. Potem pa bi še par stvari povedal o tem, kako pomembno se nam zdi razširiti dostopnost in izboljšati zaposljivost. as a university that was set up. Univerza, ki je bila ustanovljena 1969, da bi bila odprta za ljudi, metode in ideje. Ustvarili smo nov model za visokošolsko izobraževanje v Združenem kraljestvu. Ena ključnih značilnosti, ki nas opredeljuje, je to, da za dodiplomski program nikoli nismo imeli nobenih vstopnih. Eh, pogojev. Vsakdo je lahko prišel. Smo največja univerza, 178 tisoč študentov v letih 2015-2016. Poučujemo študente, ne samo po vsem Združenem kraljestvu, pač pa po celi Evropi in po svetu. Od leta 1969 je šlo skozi naše učilnice 2 milijona študentov, v zadnjem akademskem letu 2015-16 pa smo podelili 15 tisoč diplom. V Združenem kraljestvu je izredno izobraževanje zelo pomembno in mi predstavljamo 38 odstotni delež vseh teh študentov. Moram reči, da to število upada predvsem zaradi vse višjih šolnin, ki jih morajo zdaj plačevati uh, študenti. Imamo 4000 zaposlenih, to je akademsko, raziskovalno in podporno osebje ter eh, študenti, raziskovalci, to so eh, doktoranti. Zaposlujemo 5000 mm, izrednih predavateljev, ki zagotavljajo podporo, ocenjevanje študentom. Prav tako aktivno spodbujamo tudi agendo naše vlade v zvezi vse življenskem učenjem. Prav tako sodelujemo v poskusu naše vlade, da bi uvedli eh, pripravništvo na ravni eh, diplomantov, širimo pristop, vedno smo se zauzemali za čim večjo udeležbo in menimo, da je to tudi ena ključnih stvari. Nova strateška vizija, ki jo imamo, je ta, da bi dosegli čim več študentov, ki si želijo učiti se na način, ki bo spremenil njihovo življenje. To je nekako naša misija. Zdaj pa morda še profil naših študentov. Že prej sem povedal, da imamo trenutno 175 eh, tisoč ljudi, ki se učijo pri nas. 77 odstotkov nima nobenih visokošolskih kvalifikacij ob vstopu, torej prihajajo k nam iz vrste različnih krajev in z različnimi izkušnjami. Povprečna starost je 29, sprejemamo pa ljudi od 18. pa do 90. leta. Nekaj imamo tudi ljudi, ki so predstavniki etničnih manjšin. 10 odstotkov študentov pa se je izjasnilo kot eh, študentje z neko invalidnostjo. Več kot 75 odstotkov naših študentov dela redno ali pa vsaj s skrajšanim delovnim časom med tem, ko študirano. Ostalih 25 odstotkov pa so ljudje, ki so bodi si brezposelni, ki skrbijo za družinskega člana doma, majhen delež pa imamo tudi upokojencev. Naš model uporablja mešanico spletnih virov, tiskanih materialov, eh, prav tako pa neposrednih mm, konzultacij, tako da se naši študenti neposredno srečajo s svojim tutorjem. Prav tako imamo spletne forume, kjer se študenti lahko pogovarjajo med seboj in ponujamo tudi dnevno šolo. In šolanje z bivanjem v internatu. Omogočamo tudi to, da študenti lahko um, vzamejo odmor, si odpočijo in se potem vrnejo in nadaljujejo študij. Ponujamo tudi vrsto prožnih oblik preizkusov. Skratka, prizadevamo se, da bi imeli zelo širok nabor testiranja, s katerim preizkušamo različne veščine in spretnosti, ki jih morajo študenti pridobiti. Kot rečeno, uh, je vstop odprte narave, tisti, ki želijo priti k nam in ki bodo morda prvič študirali, za nje ponujemo uvodni tečaj, da se spoznajo z nami, da vidijo, kaj pomeni učiti se pri nas. Prav tako nudimo podporo študentom s posebnimi potrebami in eh, prilagajamo naš učni program tem študentom prizadevamo si pa tudi, da bi zmanjšali vrzel v dosežkih med uh, belimi in temnopoltimi študenti oziroma študenti, ki imajo uh, manjšinsko etnično ozadje. Imamo tudi ekipe, ki nudijo podporo študentom tako, da so naši študenti deležni interaktivne podpore. Imamo pa tudi sisteme analitike, ki pomagajo opredeliti in pomagati študentom za proaktivnimi posegi. Z, s pomočjo zunanjega ocenevanja kakovosti pa zagotavljamo ustrezno kakovost. Vsake toliko nas eh, obišče Agencija za zagotavljanje kakovosti, tako kot vsako drugo univerzo, zato moramo izpolnjevati zahteve eh, zakona o zagotavljanju kakovosti, ki velja na državni ravni. Kar zadeva krepitev zaposljivosti. Definicija, ki jo uporabljamo pri zaposljivosti, je naslednja. Govorimo o sklopu zmogljivosti in dosežkov, ki pomagajo študentom pri razvoju njihove karijere, ki dvigujejo njihove ambicije in ki povečujejo njihov prispevek družbi. Želimo, da bi ljudje študirali celo življenje, ker Večina ljudi ne bo ostala v istem poklicu, kot je bila pri 18 letih. Ljudje se bodo morali skozi celotno učenje učiti, razvijati nove veščine in menimo, da je visokošolsko izobraževanje in izobraževanje nadaljavo pomembna podpora. Ne samo za tiste, ki niso zaključili šole, ko so bili stari 18 let, pač pa to velja za vse tiste, ki morda želijo tudi kasneje skozi življenje razvijati veščine. Kar zadeva ankete, 85 odstotkov naših študentov pravi, da jim je študij pri nas pomagal doseči njihove cilje. Pomembno je ne samo kakovost, ampak da so bili deležni znanj, ki so jim koristila. Prav tako želimo sodelovati s študenti, ki želijo istočasno služiti in se učiti kot sem dejal, 76 odstotkov vseh naših študentov dela s polnim ali skrajšanim delovnim časom med tem, ko študirajo pri nas. Dosti krat recimo se odločijo mm, študenti za magisteri, obenem pa delajo oziroma imajo družino. Prav tako je 88 od stotih fuci, podjetji, kot jim rečemo, eh, sponzoriralo osebje za module, ki se pri nas poučujejo. Imamo tudi vrsto področji, ki jih pokrivamo z našim učnim načrtom. Recimo ponujamo programe, ki temelijo na delu, recimo nega, eh, socialno delo in podobno. pri nas trenutno proučujemo pobudo, da bodo morala vsa večja podjetja imeti nek sklad, ta sredstva pa se bodo pa potem porabila za zaposlene oziroma za njihovo pripravništvo oziroma ali vajeništvo. Prav tako na drugi strani, na strani magisterijev, ponujamo program MBA, torej imamo programe, ki se zelo osredotočajo na kariero izobražujemo izvršilne kadre. In če se navežem na to, kar je povedal prejšnji govorec, želimo, da bi zagotovili tečaje in učne programe, ki omogočajo nenehno strokovno izobraževanje. Razvili smo tudi okvir, ki temelji na različnih ravneh. Na vsaki ravni mora imeti študent določene veščine in spretnosti. Ponujamo tudi eh, pomoč v obliki razvoja karijere in osebnega razvoja. Sodelujemo pa tudi z delodajalci, ko načrtujemo učni načrt za neformalne oblike učenja. V naš učni načrt smo vključili veščine za zaposljivost, ki smo jih prevzeli od Britanske konfederacije industrije. Tukaj vidite sedem veščin, ki smo jih ugradili v svoj učni načrt. Te smo vzeli in jih ugradili v naš učni načrt in poskrbeli, da bodo študentje ko končajo naš učni načrt, lahko pokazali, da so te veščine tudi dosegli. To pa so koristi, ki jih ugotavljamo pri izrednem študiju in študiju nadaljavo. Ljudje lahko služijo, se preživljajo in se obenem učijo, kar lahko ima pozitiven učinek tudi na delovnem mestu. To lahko spodbudi tudi druge, da se začnejo učiti. Učenje nadaljavo povečuje dostopnost in povečuje zaposljivost. Omogoča možnosti tudi za tiste, ki prihajajo iz prikrajšanih okoli, ki imajo težke finančne razmere, ki imajo posebne potrebe ali ki skrbijo za koga. To je tudi stroškovno učinkovita možnost v primerjavi z eh, rezidenčnim študijem. Zelo se trudimo, da bi uporabljali tehnologije na inovativen način in s tem podprli prožen, mobilen učin, način učenja. Prav tako sodelujemo z delodajalci, ki podpirajo vseživljensko učenje z prepoznavanjem predhodno opravljenega učenja, z drugimi besedami, Tisti, ki so se nekje že prej izobraževali, lahko pridejo k nam, kjer jim priznamo te dosežke. Skratka, vse življensko učenje vidimo kot neke vrste katalizator. Na koncu imam še kratek videoposnetek, ki smo ga uporabili za to, da skušamo privabiti študente. I was raising my daughter. My confidence had been knocked. Been out of work for a while.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 Ja, vielen herzlichen Dank auch für diesen äh, sehr. Hvala lepa tudi za ta prispevek. Mislim, da smo lahko praktično videli, kako taka odprta univerza deluje v praksi, katere so prednosti in kako izgleda učenje na taki univerzi, kako je poučevanje organizirano. Zdaj pa me veseli, da lahko prisluhnemo gospe Klinkner in kar takoj dajem besedo. Hm, hvala lepa. Lepo zdrav, gospe in gospodje. Najprej se vam zahvaljujem za povabilo na ta hearing in veseli me, da lahko predstavim naša stališča. Ime mi je Margo Klinkner in delam hm, v CCF-ju v Koblencu. Danes zastopam Nemško združenje za nadaljne učenje in poučevanje, kjer smo tudi mi člani. Gospod Burkhard Lehmann, tamle, je danes z menoj oziroma jaz njega spremljam. Rada bi omenila štiri točke, zakaj nam gre in kaj nam je pomembno. Najprej bi rada predstavila, kdo sploh smo. Ja. Najprej bi rada predstavila, kdo sploh smo, povedala, katere so naše temeljne postavke za evropsko strategijo in potem bi povedala še par zaključkov. Kdo torej je DGVF? To je Nemško združenje za univerzitetno nadaljne izobraževanje in izobraževanje nadaljavo. Imamo veliko število članov iz Nemčije, Avstrije in Švice mi delujemo kot mreža in koordiniramo in zastopamo eh, šole, ki izvajajo eh, strokovno in znanstveno nadaljne izobraževanje. Zelo pomembno nam je, da prispevamo k znanstvenemu diskurzu, zato imamo vrsto publikacij, sodelujemo z akteri na različnih ravneh. Gospa Klinkner, opravičujem se, ampak ali lahko prosim malce počasneje berete? Um, ja, also wir... Kot rečeno, uporabljamo različne formate, sodelujemo z vsemi akterji na različnih ravneh, tako na evropski ravni, z evropsko mrežo univerz za nadaljne izobraževanje. Ne smemo pa pozabiti na digitalizacijo in digitalne formate. Že prej je bilo to omenjeno. Za nas postaja digitalizacija vse pomembnejša. Kot interesno združenje šol za nadaljne izobraževanje smo povsem prepričani, da je nadaljne znanstveno izobraževanje eno od strateških odgovorov na spremembe našega časa. To so spremembe, ki predstavljajo izziv za vse nas. Zdaj pa še nekaj temeljnih premislekov. Akademsko nadaljno izobraževanje, Academic Continuing Education, to je ponudba, visokošolskih organizacij, ki vključujejo specialne in splošne vsebine. Ciljne skupine, na katere se obračamo, so zelo različne. To so diplomanti, ki so zaključili visokošolsko izobraževanje, ki že imajo neke izkušnje, pa tudi zaposleni, ki še nikoli niso študirali. Prav tako imamo ponudbo tudi za tiste, ki se ponovno odločijo za študij in ki poleg dela in službe želijo pridobiti nadaljne kvalifikacije. Prav tako se obračamo tudi na starejše in tiste, ki so morali zapustiti svojo domovino. Ciljamo torej na zelo različne skupine, zato imamo tudi različno ponudbo in želimo prispevati tudi k integraciji in socialni vključenosti. Poklicno nadaljno izobraževanje v Nemčiji na evropski ravni je kratica za to VET, Training for Vocations. Po našem mnenju je ključnega pomena to, da ponujemo nadaljne izobraževanje, ki se osredotoča na poklic tudi drugot v literaturi je to poimenovano kot nadaljne poklicno izobraževanje. To organizirajo visokošolske organizacije in po našem mnenju včasih nekoliko manjka, ko govorimo o poklicnem izobraževanju, prav ta vidik, ta povezava s poklicnim življenjem. To nadaljne izobraževanje, usmerjeno na poklic, je namenjeno različnim skupinam. To mora biti del vseživljenjskega učenja. Nadaljne izobraževanje je pravzaprav pomemben znanilec digitalizacije. Zelo pomembno je, da zagotovimo prožne oblike poučevanja in učenja. Gospod Hojer, pa tudi vi, ste to že prej omenili. Še zlasti je pomembno, da zagotovimo usklajenost poklicnega in družinskega življenja v različnih življenjskih fazah. S temi različnimi formati lahko zagotovimo boljše vseživljenjsko učenje. Po našem mnenju je to strateški odgovor na izzive, ki so pred nami. Ponovno ste malo pohiteli z branjem. Ja, <laughs> ja, ähm, Zdaj pa bi rada opozorila na pet osrednjih točk, ki so najbolj pomembne z našega vidika potrebujemo evropsko strategijo vseživljenjskega učenja. Prva stvar, ki bi jo omenila, je, da sta akademsko nadaljne izobraževanje in poklicno izobraževanje enakovredna. Vsekakor mora biti eh, poklicno izobraževanje del koncepta odprtih univerz in mora ponuditi večjo enakopravnost. menimo, da moramo doseči po eni strani poklicno, pa tudi nadaljne izobraževanje. To je treba bolje preplesti, namesto da imamo neko segregacijo. Zagotoviti moramo večjo propustnost med obema sferama. Možen inštrument, da to dosežemo, je medsebojno priznavanje teh obeh oblik. Še zlasti imam v mislih to, kar je omenil že gospod in sicer gre tukaj za, predvsem za neformalne oblike učenja. Prav tako je tu še ena točka, ki jo želim omeniti, to pa je znanstveno nadaljne izobraževanje, ki ni konvencionalna naloga, to ni komercialna naloga. Torej, ne gre za komercialne oblike, ki jih ponujamo. Naše združenje DGVF je že zauzelo stališče. Ključna naloga akademskega nadaljnega izobraževanja je, da zagotovimo bolje kvalificirane človeške vire. Zato pomeni akademsko nadaljno izobraževanje več kot zgolj kvalifikacije za nek poklic. Akademsko nadaljno izobraževanje je zato del naloge visokošolskih organizacij in nekomercialnih organizacij. Tretja točka, tretja zahteva pa je, da se financiranje vseživljenskega učenja gleda kot na del evropskih programov financiranja. Da digitalno učenje znotraj akademskega nadaljnega izobraževanja in povezava z poklicnim izobraževanjem krepijo uh, participacijo, udeležbo pri izobraževanju. Zelo pomembno je, da spodbujamo usklajenost študija in družine. Poklicno nadaljno izobraževanje se spodbuja z evropskimi programi, žal pa to še ne velja za akademsko nadaljno izobraževanje. Če si pogledamo trg dela in demografske spremembe in če si pogledamo naloge, integracija, vključevanje, akademsko, nadaljne izobraževanje bi moralo imeti bistveno večji pomen. Zato bi moral postati naš cilj, da akademsko nadaljne izobraževanje spodbujamo in da to postane tudi del evropskih programov. Četrta točka. To je bilo omenjeno tudi že danes in sicer gre za evropske sisteme za nadzor kakovosti ter za evropske standarde. Živimo v času globalizacije in skupen izobraževalni prostor je po boloni naš cilj. Potrebujemo nove standarde in potrebujemo seveda tudi kontrolo kakovosti. Zelo pomembno je, zlasti za priznavanje dosežkov pridobljenih izven univerz. Žal pa vidimo, da ravno na področju akademskega nadaljnega izobraževanja priznavanje oziroma zagotavljanje kakovosti poteka na različne načine. V Nemčiji recimo velja, da se do 50 odstotkov lahko prizna. V Angliji pa recimo zadošča samo sedem mesecev študija, da se pridobi stopnjo bachelor. Skratka, potrebujemo enotne standarde za to, da bomo lahko razvili evropsko strategijo za vseživljensko učenje. In ne nazadnje, peta točka. Akademsko nadaljno izobraževanje kot del Evropske strategije za digitalizacijo. Že prej smo slišali, da ponujajo digitalni mediji nove poti za nadaljne izobraževanje. Digitalizacija omogoča ljudem v različnih življenjskih obdobjih, da imajo dostop do študija. Tukaj so množični eh, tečaji, eh, učenje nadaljavo in tudi odprti viri za izobraževanje. Evropska strategija bi zato morala vključevati vse življensko učenje. Torej, univerze, ki ponujajo vse življensko učenje, bi morale postati del evropske strategije. Kot rečeno, mislim, da moramo um, vključiti poklicno nadaljno izobraževanje in akademsko nadaljno izobraževanje, prav tako vseživljenjsko učenje mora postati del evropskih programov financirate. Prav tako je treba zagotoviti ustrezno financiranje in zagotoviti ustrezne sisteme za nadzor kakovosti. Prav tako pa morajo univerze, ki zagotavljajo vseživljenjsko učenje, postati del evropske strategije za digitalizacijo. Ja, Hvala lepa tudi vam, gospa Klinkner, za vašo predstavitev. Zelo jasno ste povedali, katere so zahteve, ki jih imate do Evropske unije. Zdaj pa še gospod Ubas. Izvolite, beseda je vaša. Um, Hvala. Sam predstavljam uh, Evropsko združenje uh, za uh, izobraževanje nadaljavo predstavljamo 12 odprtih univerz v Evropi, 12 do 15 združen je povezanih z nami in sicer v državah, kjer obstajajo odprte univerze. Obstajajo pa tudi združenje konvencionalnih univerz, ki se tudi ukvarjajo s tem. Približno 200 univerz torej predstavljamo povsod po Evropi. Danes eh, vam bom spregovoril o raziskavi, ki smo jo izvedli. survey that we have done within our membership. In sicer v zvezi z zagotavljanjem kakovosti in z akreditacijo eh, pri eh, združenih tečajih, spletnih tečajih in tečajih nadaljavo in to je eh, povezano tudi s preteklo raziskavo, ki smo jo že naredili z Evropsko komisijo. Obe študiji se ukvarjata z novimi oblikami učenja in poučevanja in pa z uh, povezanimi načini izobraževanja ter spletnimi tečaji. Mm, v tej raziskavi govorimo tudi o agencijah za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva, eh, potem o odgovornosti vlad in pa o nalogah, ki so s tem povezane. Najprej, eh, če pogledamo nacionalne okvire in regulacije, vidimo, da so trenutni okvir je zelo permisivni do uh, spletnih tečajev in tečajev na daljavo. Povsod po Evropi take tečaje najdemo in če pogledamo raziskavo, pa vidimo, da samo 50 odstotkov eh, držav ima specifično zakonodajo za to področje, druga polovica pa tega nima. In to pomeni, da v državah, kjer ni posebnih pravil v zvezi z izobraževanjem nadaljavo, tudi ni strategij in spodbud za inovacije na tem področju. In zato, da bi se uporabljali novi načini eh, izobraževanja. To tudi pomeni, da eh, obstaja lahko taka zakonodaja, ki preprečuje eh, uvajanje novih načinov izobraževanja. Če pogledamo naše prvo priporočilo, je, da nacionalne vlade morajo pregledati svoje zakonodajne in regulativne okvire za to, da zagotovijo, da bodo ti spodbujali in ne uh, preprečevali bolj fleksibilnih oblik učenja. In če si ogledamo agencije za zagotavljanje visokega šolstva in njegove kakovosti, vidimo, da se večina osredotoča na programe, uh, Eh, ki se izvajajo v kampusih, torej eden na eden. Ni pa posebnih kriterijev za eh, spletne tečaje oziroma tečaje, eh, ki so združeni in povezani. Treba je tudi imeti proaktivno vlogo do oblikovanja takega izobraževanja. Pogledali smo, ali se zbirajo primeri dobrih praks na univerzah ali univerze tudi, oziroma ali agencije tudi zagotavljajo ustrezne smernice. Na Irskem združnem kraljestvu in eh, na Cipru obstajajo smernice, ki jih agencije zagotovijo univerzam eh, za eh, inovacije na področju spletnega izobraževanja. Po drugi strani pa vidimo, da ko agencija obišče eh, neko univerzo, da eh, v tem primeru eh, ni vključenih dovolj strokovnjakov, oziroma da so vključeni strokovnjaki, oprostite, so vključeni strokovnjaki za nove načine izobraževanja in to nas je pomirilo. Torej, agencija ima vlogo tudi na tem področju, da zagotavlja dobre prakse, da so te prakse širi eh, in eh, da torej spodbuja inovacije. Potem naše drugo priporočilo v zvezi z nacionalnimi agencijami. Eh, agencije bi morale oblikovati notranje strokovno znanje in vzpostavljati tudi procese, ki bodo dovolj fleksibilni na tem področju. Če pogledamo, kako je s tem na evropski ravni, naprimer v okviru agencije ENKA, mislimo, da bi eh, to omrežje moralo agencijam zagotoviti, da se zbira ustrezno znanje in dobre prakse, da se to zbere na evropski ravni in se potem to znanje deli med agencije. Treba pa je tudi razvijati kriterije na tem področju, tako da ne bomo govorili o različnih stvarih eh, in različnih kriterijih za različne države. Potem še korak naprej. Morali bi razviti evropske in nacionalne metrike oziroma kriterije, po katerih bi lahko univerze merile svoj lasten napredek pri poučevanju. V Evropi imamo različne države in te države so tudi različno razvite, ko gre za izobraževanje in za inovacije na tem področju. Če si pogledamo še potrebe študentov tukaj so rezultati bolj uravnoteženi. Eh, vprašanje je bilo, ali se posebej eh, posvečajo tudi študentom eh, z različnimi potrebami, naprimer starejšimi od, starejšim od 25 let. Smo ugotovili, da so rezultati dobri. Tisti, ki študirajo za polovični čas, imajo posebne potrebe v tem smislu, da potrebujejo bolj prožne programe in to se upošteva. Agencije za kakovost šolstva eh, so to upoštevali pri svojih ocenah, tudi eh, upoštevali so strukturo eh, programov, ko so torej, agencije ocenjevale univerze. Tukaj obstaja kar veliko soglasje specifično se osredotočajo tudi na usposabljanje učiteljev. To se eh, dogaja in to gre v smeri eh, sprejemanja novih eh, načinov poučevanja. Mm, pomemben steber je steber inovacij v izobraževanju. Potem institucionalne strategije, te so hrbtenica inovacij. V Evropi je veliko študij bilo izvedenih na tem področju. Um, strategije pogosto obstajajo, ampak zelo težko je pregledati celotno organizacijo, vse ravni na ravni fakultet, eh, na ravni osebja, študentov in tako naprej. Imamo tudi krovne organizacije, ki lahko eh, univerzam pri tem procesu pomagajo. Te prosojnice boste kasneje tudi dobili, da jih boste lahko prebrali. Agencije bi morale pogledati tudi kontekst eh, študentov eh, in kontekst univerz. Eh, treba je spremljati poklicno usposabljanje osebja, stalno izobraževanje osebja, potem pa še institucionalno zagotavljanje kakovosti institucionalni voditelji bi morali razvijati eh, inovativne strategije, uporabljati nove načine učenja in izobraževanja. Univerze pogosto eh, eh, na spletu objavijo vsebine, učne vsebine. To ni zelo inovativno. Če govorimo o novih načinih izobraževanja in o digitalizaciji, potem s tem mislimo, eh, da bi moralo to prispevati k izboljšanju eh, izobraževanja na samih univerzah, ne pa da se samo iste eh, vsebine objavijo na spletu. Potem nekaj v zvezi z akreditacijo. Če si ogledamo proces akreditacije, Ja, potem mi zagovarjamo eh, to, da eh, mora, mora učenje nadaljavo biti akreditirano na enak način in po enakih kriterijih ter z istimi cilji kot eh, siceršno izobraževanje. Treba pa je upoštevati tudi specifične kriterije, ki so posebni za spletno izobraževanje in izobraževanje nadaljavo. Imamo tudi Evropsko združenje, ki se s tem ukvarja. No, ukvarjajo se s tem, kakšna je kakovost eh, spletnega izobraževanja. Tukaj so bili oblikovani določeni kriteriji in pa tudi smernice za spletno izobraževanje. Eh, mi našim univerzam in pa eh, agencijam zagotavljamo te smernice. Gre za instrument, ki smo ga že v preteklosti trikrat posodobili ta instrument je tudi na voljo kot odprt vir. Eh, treba si prizadevati za neposreden stik z univerzami eh, in jim pomagati pri eh, spodbujanju inovativnosti. Temu je namenjeno orodje Empower. Mm, ta se ukvarja še posebej z inovativnimi tehnikami učenja. Eh, skušamo pa tudi biti na tekočem o tem, kaj se dogaja na tem področju. Eh, v stiku smo z univerzami eh, in jim tudi pomagamo pri tem programu. S tem pa bi tudi zaključil. Hvala. Ja, ganz herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Urbach. Hvala lepa tudi vam, gospod Ubah. Hvala lepa vsem da ste se tako zelo osredotočili predvsem na zahteve, na tisto, kar se od nas pričakuje, na tisto, kar menite, da bi evropska raven morala in lahko naredila, pa tudi države bi morale potegniti določene poteze. Mislim, da je bilo to zelo plodna izmenjava in da nam bo to koristilo tudi pri pripravi aktualnega poročila. In upam, da boste to, vsaj nekaj od tega, o čemer ste govorili, na koncu našli tudi v našem poročilu. Zdaj pa besedo predajam gospodu Zviru, da nam bo povedal, kako on gleda na pripravo svojega poročila na lastno pobudo, potem pa eh, poročevalci v senci, potem pa vsi ostali, ki bi želeli besedo. Gospod Zver, izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica, drage kolegice in kolegi, cenjeni gostje. Najprej hvala lepa za eh, odlične predstavitve. Eh, tudi sam sem se veliko naučil, že danes popoldne je bila prava učna ura za eh, področje, s katerim se kanimo v naslednjih tednih nekoliko bolje ukvarjati, da bi pripravili čim boljše poročilo. Običajno si tisti, ki delamo na področju edukacije, postavimo dva splošna cilja. Prvi je eh, izboljšati eh, kakovost in pa učinkovitost izobraževalnega sistema, drugi pa olajšati dostop do njega čim večjemu številu ljudem, ljudi. Danes živimo v hitro spremenjajoči se družbi, ki zahteva nenehno dopolnjevanje naših znanj, veščin, kompetenc, večkrat je bilo podarjeno, diploma, ki jo dobimo v mladosti, ni konec, ampak je še, praktično še le, resen začetek izobraževanja in usposabljanja, ki je vseživljenski projekt. Uh, ključenost v vseživljenjsko učenje je pomembno tako iz osebnega, kako tudi iz socialnega in pa tudi ekonomskega vidika. Uh, celo poklicno izobraževanje, kot smo slišali danes od spoštovane gospe predavateljice, eh, celo poklicno izobraževanje in usposabljanje zahteva na nekno dograjevanje, izpopolnjevanje oziroma nadgradnjo, če hočemo v korak z ekonomijo, ki temelji na znanju. V zvezi s tem je mimo grede Andreas Schleicher, vodja direktorata za edukacijo pri OECD, zapisal, da poklicno izobraževanje ima pomembno vlogo, ampak usposabljanje nekoga v zgodni starosti, da lahko celo življenje počne isto stvar, ni odgovor na vseživljenjsko učenje. Torej potrebujemo tesnejšo zvezo med edukacijo na eni strani in zaposlovanjem na nov način, ki bo Eh, zagotavljal gladek prehod iz edukacije na trg dela na eni strani in omogočil ljudem učiti se novih veščin skozi vso njihovo poklicno življenje. No, torej na današnjem public hearingu se soočamo uh, uh, tudi na vlogo in pomen učenja nadaljavo na distance education ali kakorkoli že online education ali kakorkoli že to imenujemo. Eh, Potencijal te metode, te oblike, novega oblika učenja in eh, poučevanja eh, se mi zdi ogromen. Nedavno tega sem si ogledal odlično predavanje profesorice iz Stanford University, dr. Kohler, ki je prikazala izkušnje, ki jih imajo na tej ustanovi z učenjem nadaljavo, ki v enem samem razredu na svoj način združi 100 tisoč študentov iz vsega sveta. Tudi oni imajo zavedljive eh, podatke, eh, tako kot smo slišali danes že na eni predstavitvi. Vsekako ne smemo spregledati nekaterih prednostih eh, učenja nadaljavo. Prva je zagotovo lažja dostopnost. Pri učenju nadaljavo nastane neka globalna učilnica, za dostop ni potrebno fizično premogovati velikih razdalj, ponudniku storitev pa ni treba graditi prevelikih infrastrukturnih objektov. Drugič, nizki stroški so pri tem tej obliki metodi učenja. Eh, Naprimer, v ZDA so od leta 1985 cene nafte vsega, Eh, se zvišali kar za trikrat, cena zdravstvene oskrbe štirikrat, cena izobraževanja pa kar za 559 odstotkov. S tem se dostopnost izobraževanja in usposabljanja otežuje ne? in uh, uh, izobraževanje nadaljavo je lahko eno od pomembnih vidikov reševanja tega dejstva. Tretji eh, taka prednost je individualizacija oziroma personalizacija študija, ker je že profesor Hoyer govoril. Eh, študent ni le več številka v poenoteni množici v razredu, ne? personalizira se kurikul in tudi način dela oziroma študija. Četrtič, četrta prednost je uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. S hitrim razvojem lete se možnosti vključitve v ta način študija poenostavljajo. Tudi računalnike vedno bolj dopolnjujejo pa, pametni telefoni pri tem študiju. Skratka, eh, no in še pet, petič se je na eh, omenjene univerze so povdarjali višjo kakovost tega študija, tako z vidika prisotnosti, angažiranosti oziroma vključenosti in tudi učnih izidov. Zagotovo je v tem modelu tudi veliko slabosti in tudi stvari, ki bi jih bilo potrebno upustiti. Toda že danes je posebno jasno, da novi pristopi v edukaciji, vključno z poučevanjem oziroma študijem nadaljavo, prinašajo neslutene možnosti za boljše opremljanje ljudi z znanjem in večinami, ki jih potrebujejo ne le pri delu, ampak tudi pri življenju. Torej, Spoštovani, eh, veselim se priprave tega poročila. Hvala vam za eh, te odlične prispevke, ki ste jih imeli. Eh, še enkrat pa bi rad ugotovil dve skupni dejstvi, ne, da, ki izhaja tudi iz vaših predavanj, da je vseživljenjsko učenje pač naša usoda v sodobni, tako imenovani družbi tveganja, kjer moramo biti proaktivni. In drugič, da moramo ljudem narediti formalno, neformalno in priložnostno učenje bolj dostopno in eh, ne nazadnje ima preko, ravno preko učenja nadaljavo eh, torej to, le to velik potencial. Eh, še enkrat hvala lepa za vaše prispevke in uh, rad bi še enkrat podaril, da mi bodo zelo veliko pomagali, tako meni kot mojim kolegom. Uh, soporočevalcem v senci pri pripravi tega poročila. Ja, ganz Hvala lepa, gospod Zvir. Zdaj besedo dobijo najprej poročevalci v senci, ukolikor so prisotni, potem pa vsi, ki so se javili k besedi. Vsakdo bo dobil tri do štiri minute. Če bo na koncu še čas, lahko opravimo še drugi krok. Mislim, da je bolje tako, da bo zadeva potekala bolj kot nek pogovor. Gospod Heniko. Благодаря, госпожо председател. А, нека да започна от там, че а, в, през последните две години и половина. Хвала v zadnjih dveh letih in pol sem se srečal s številnimi mladimi. Ugotovil sem, da se srečujejo s številnimi problemi, še posebej v vzhodni Evropi, naprimer v državi, kot je moja, torej Bolgarija. Ključno vprašanje je beg možganov. Mladi, potem ko zaključijo izobraževanje, poiščejo delo v zahodnji Evropi. In mislim, da lahko zagotovimo izobraževanje nadaljavo prek novih tehnologij, tako da bodo ljudje lahko eh, pridobivali eh, znanje tudi na zahodnoevropskih univerzah, da bodo imeli programe izmenjav in da bodo lahko sodelovali na skupnih platformah. To je po mojem mnenju prihodnost za 21. stoletje, namreč eh, platforme, kjer se eh, združujejo in izmenjavajo različne ideje. To, kar je povedal gospod Ovaks, je zelo uh, dobro in zanimivo. Priporočila so res odlična. Ta priporočila lahko podpremo, kajti to je nov način, kako ljudem ponujati nove možnosti. možno je z novimi tehnologijami tudi zagotavljati različne oblike izobraževanja, naprimer v stiku z univerzami in pa s eh, poslovnimi skupnostmi. Pred nekaj meseci smo imeli javno predstavitev in sicer v Toskani je potekala taka konferenca. Rečeno je bilo, da uh, vsi startupi uh, danes imajo koristi po zaslugi Toskanske univerze. Uh, oziroma toskanskih univerz. Mm, univerza jim je nudila eh, pomembno podporo, zato mislim, da moramo izgrajevati laboratorije in pa tehnološke inštitute na univerzah. Ljudje bi morali imeti potem dostop do teh tehnologij, morali bi imeti dostop do profesorjev, s katerimi bi se lahko srečevali uh, osebno. Še ena stvar eh, se mi zdi pomembna in uporabil bom primer Bolgarije. V Bolgariji eh, je večina univerz v glavnem mestu, Sofiji. In ko nekdo diplomira na univerzi v Sofiji, eh, se potem zelo pogosto zgodi, da ta človek ostane v Sofiji in se ne vrne v svoje domače mesto. Hvala. Hvala lepa. Helga Trupel, prosim. Thank you very much uh, to our guests. It was really a pleasure uh, listening to you and to get a lot of information. Hvala. Um, hvala vsem gostom. Uh, res je bilo zanimivo prisluhniti vašim predstavitvam in ugotovili smo tudi, kakšen izziv je v digitalizaciji, kakšen potencial prinašajo odprte univerze in koliko ljudi lahko na ta način dosežemo. Zelo vesela sem bila, da sem to slišala. Ko govorimo o Evropi kot eh, celini znanja in o družbi znanja, eh, je zelo pomembno, da eh, to znanje tudi nudimo ljudem. Pomembno je bilo tudi slišati, da ste nas pozvali naj te možnosti učenja na daljavo, naj to vključimo tudi v programe financiranja, prav tako odprte univerze dobro bi bilo zagotoviti več možnosti eh, za take univerze in za pristope, o katerih ste govorili. To za nas ni nova ideja. Je bilo pa zelo pomembno, da smo to ponovno poudarili in ponovno eh, slišali. Prav tako priznavanje formalnega in neformalnega izobraževanja. Še eno dodatno vprašanje bi postavila. Veliko ste govorili o možnostih, eh, da se univerze odprejo, da se obrnejo na eh, številne ljudi, mlade, pa tudi starejše v okviru vseživljenjskega učenja. Eh, nisem pa popolnoma razumela oziroma nič ni bilo povedanega o razmerju med spoloma. Ali obstajajo različne možnosti glede na spol in Torej, zanima me, kako se to odraža v vaših ponudbah. Hvala. Hvala, Helga. Silvija Kosta. Mislim, da je današnja popodanska razprava izjemno koristna. Hvala lepa za vse te predstavitve. Mislim, da so bile te predstavitve med seboj zelo dobro povezane, dobili smo neko integrirano sliko nad celotnim stanjem in zdi se mi, da nam bo to res v veliko pomoč tudi pri pripravi tega poročila v parlamentu. Očitno smo se pravočasno odločili za pripravo tega poročila. Zagotovo je tudi za nas zelo pomembno, da oblikujemo bolj integrirano podobo in da vzpostavimo povezavo med Evropsko agendo na področju veščin ter Evropsko digitalno agendo. Kolikor vem, naj bi komisija tudi uh, posodobila sam okvir visokošolskega izobraževanja. To so te tri tematike znotraj okvira, v katerem tudi sami delujemo. Tri vprašanja. Vsi ste bolj ali manj na nek način izpostavili, mimo grede, hvala, da ste razlikovali med metodo in samo vsebino. Kaj pomeni? učenje nadaljavo, kaj, omeni, kaj pomeni učenje na licu mesta, torej na univerzah. Če se vrnem nazaj na svoje vprašanje. Na nek način že obstaja ta evropski okvir za priznavanje formalnih, priložnostnih in neformalnih kvalifikacij. Vi pravite, da glede na to, da obstajajo raznoliki standardi, morda to ni najbolj smotrno, kaj ti pri izobraževanju nadaljavo obstajajo precejšne razlike med državami, med izobraževalnimi sistemi, med posameznimi agencijami, ki ocenjujejo to vrstno izobraževanje. Vi pravite, da bi potrebovali bolj specifičen okvir tudi z vidika same varnosti oziroma zanesljivosti teh programov, zlasti z vidika varstva podatkov, pa tudi, ko gre potem za vzajemno priznavanje veščin. Zato bi res radi bolje razumeli, kaj vse boste storili v tem pogledu. Komisija namreč namerava v okviru te agende še enkrat preučiti tudi vprašanje poklicnih kvalifikacij. Drugo vprašanje se nanaša na to, kako bi lahko zagotovili večje priznavanje teh izobraževanj na daljavo. Vi pravite, da je izobraževanje na daljavo dopolnilno izobraževanje, ampak v moji državi obstajajo naprimer univerz oziroma institucije, ki ponujajo izključno izobraževanje na daljavo. Obstajajo pa tudi univerze, ki upoštevajo naprimer modele posameznega izobraževanja na daljavo v redni učni načrt. Omenili ste Open University, omenili ste razno razne ustanove, izobraževalne ustanove, ki se s tem ukvarjajo. Bi lahko podali morda tudi neke vrste povezavo med temi univerzami, ki delujejo na kampusu. Se pravi, kako bi povezali te univerze, ki ponujajo učenje nadaljavo, z univerzami, ki to vrstnega izobraževanja ne ponujajo. Novembra smo v Rimu organizirali konferenco na to temo in se pogovarjali o tem, kako bi strokovno znanje zagotovili tudi na teh univerzah, ki izvajo tradicionalno izobraževanje, kako bi lahko njim zagotovili določeno strokovno znanje tudi preko teh izobraževanj nadaljavo. Zanimive so te raziskave, ki ste jih sami opravili. Če sem prav razumela, bi lahko veliko bolj izobrazili te načine izobraževanja, naprimer pri odraslih, pa tudi za naprimer določene ciljne skupine. Priznavanje teh predhodno pridobljenih znanj je zelo pomembno, kot je rekla profesorica boste morda podali kakšen bolj konkreten predlog s tem v zvezi, da bomo razumeli, na kakšni ravni naj postavimo evropski standard s tem v zvezi. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospa Šojdrova. Především bih vám htjela podjekovat za opravdu velmi zajímavé prezentace. Najprej naj se vsem zahvalim za zelo zanimive predstavitve, ki nam bodo služile tudi pri našem prihodnem delu. Hvala vsem gostom. Imam pa tri komentarje oziroma vprašanja. Prvo se nanaša na eh, medijsko pismenost učiteljev. Gospod Hojer je o tem govoril. To je ključnega pomena. Če želimo pripraviti diplomante in pa že maturante na poklicno življenje, potem je to zelo pomembno lahko imamo učenje nadaljavo. Ampak pomembno je, da imamo dovolj ljudi, ki bodo znali uporabljati eh, tehnologijo, ki je dostopna. Potem potrebujemo tudi primerno akademsko sfero in za vse to morajo tudi učitelji imeti ustrezna znanja, eh, tako na osnovni kot eh, srednji ravni, srednješolski ravni. Gospa Klinkner je poudarila pet ciljev oziroma priporočil. Namreč, da je visokošolsko izobraževanje eh, naloga univerz, potem govorila je tudi o ustreznih kriterijih in ciljih. Ampak vsi vemo tudi, da obstaja velika akademska svoboda univerz. Kaj vi menite o tem, o tej akademski svobodi? Ali je Združenje Evropskih univerz to že obravnavalo ali eh, ste do tega prišli sami pri svojih raziskavah? Eh, potem imamo tudi Erasmus Plus in pa Eh, druge programe za dostop do uh, univerzitetnega izobraževanja. Finančna podpora temu je seveda upravičena. Gre za odlične programe, moramo pa tudi razmisliti o tem, kako to specifično uporabiti za uh, eh, nadaljne izobraževanje nadaljavo. Ne vem, če je Erasmus že pripravljen na to. Hvala lepa. Kolega Šepflin, prosim. Hvala, gospa predsednica. Iskrena hvala tudi vsem eh, gostom, ki so ponudili zelo zanimiv upogled v to področje. Eh, moram eh, povedati, da sem 30 letja preživel v sektorju visokega šolstva, Postavil pa bi tri vprašanja. Mislim, da bo prvo za gospoda Hojerja. Ne vem, mogoče se ne bo strinjal z mano. Mm, po mojih izkušnjah 95 eh, eh, odstotkov eh, študentov študira zato, da pridejo do diplome ali nekega certifikata. Ni pa zadostne intelektualne radovednosti, ki bi študente spodbujala k nadaljemu učenju. Kako to spodbuditi, ali lahko pri tem pomaga digitalizacija? Potem imamo tukaj eh, še problem. Eh, kognitivnih zemljevidov. E, torej, kognitivne kapacitete e, se krepijo nekje do 40. leta, potem pa začnejo upadati. 11 odstotkov eh, ljudi eh, z manjšinskim ozadjem ste navedli. Ali gre tukaj za etnične manjšine eh, Evrope, naprimer Mačari, ki jih sam zastopam, in pa druge manjšine. Potem pa CBI, ta seznam, ki ste ga omenili, potem ste omenjali tudi pismenost in pa numerativno pismenost. tukaj gre tudi za komunikacijske kapacitete, ali uh, se te na koncu dosežejo. Hvala lepa, gospod Šepling, Kristina Libacka. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi se zahvalila našim gostom za vse te zelo zanimive predstavitve. Mi živimo v časih, ko so vprašanja eh, dvojne narave. Eh, vaša diploma se postara veliko hitreje kot vi, tako da je treba znanje vse čas dopolnjevati. Zelo lahko je tudi priti do novih podatkov in informacij. In če se navežem na to, kar je povedal gospod Hojer, eh, Potem eh, se mi zdi eh, zelo obetavno to, da se odpira toliko novih eh, priložnosti, odprte univerze imamo, nove oblike izobraževanja. Ne bi pa rada videla, da bi univerza prihodnosti izgledala kot neka Google univerza, kot je to v besedi gospod Hoyer. Kakšna je razlika med Google univerzo in pravo univerzo? Univerza Google vam da informacije, prava univerza pa vam da znanje. In zato se mi zdi v tem pogledu ključnega pomena naslednje. Seveda, z vsem spoštovanjem do odprtih univerz eh, je zame ključnega pomena kakovost. Dostop do informacij da, ampak ne eh, za ceno eh, zniževanja kakovosti ne sme biti tukaj eh, vsak certifikat dober, nekaj mora biti tudi za tem. In zato je zelo pomembno, da zagotovimo eh, vse evropske standarde kakovosti za odprto univerzo. Zame je to zelo pomembno. Zelo pomembno se mi zdi tudi zagotoviti, da s časom zagotovimo tudi ustrezno kakovost nadaljnega in stalnega izobraževanja in usposabljanja za osebje na univerzah. Seveda gre tukaj za nekaj drugega. Ko je treba pridobivati eh, informacije in znanje, je to nekaj drugega, kot če to znanje predajaš naprej. Mogoče eh, tukaj igram vlogo hudičevega advokata, ampak rada bi podala predlog za našega poročevalca. Mogoče bi lahko v svojem poročilu govorili tudi o posebnih akademskih uh, območjih odprtih univerz z vsemi zahtevami, ki jih to vključuje. Profesionalno oziroma poklicno usposabljanje je en del tega. Ko govorimo o tem, moramo imeti v mislih tudi to, da eh, so seveda veščine pomembne ampak treba je zagotoviti tudi ravnotežje med veščinami in znanjem. Brez znanja, ponavljam, ne bomo mogli povečati in nadgraditi veščin in sposobnosti, ki jih imamo. No, pa še nekaj. Naprimer, pri letnem pregledu Eh, oziroma v mestnem pregledu Erasmusa, pri Boloni, pri vseh drugih poročilih, ki smo jih imeli, vedno govorimo o novih priložnostih, o odprtih univerzah in tako naprej. Ampak vedno rečemo, da se lahko spremeni značaj bolonskega procesa. Te nove priložnosti ga lahko spremenijo. Če bomo našli pravo ravnotežje in tudi pravo povezavo med obema, eh, lahko pride tudi do interdisciplinarnih procesov, ki so tako zelo pomembni za razvoj znanosti na splošno. In to je tudi naloga katerekoli univerze. Univerze bi morale eh, se povezovati med seboj in uporabljati eh, novo tehnologijo. Hvala. Hvala lepa. Čisto malo, čez štiri minute, torej vse v redu in prav. Zdaj sprašujem komisijo. Želite podati svoje stališče? Gerne, bitte. Sie haben das Wort. Auch ungefähr so. Izvolite. Tudi za vas, 3-4 minute. Um, hvala lepa, predsednica, hvala lepa tudi vsem današnjim gostom. Mislim, da so bile predstavitve res fascinantne, tudi fascinantne tematike ste izpostavljali. Nakratko se bom odzvala in povedala, kaj pripravljamo v komisiji. Omenili ste že, da trenutno delamo na tem, da bi posodobili agendo za visokošolsko izobraževanje, nekje ob koncu maja naj bi to objavili. V javni anketi, ki smo jo opravili v lanskem letu, sta digitalizacija in globalizacija bili jasno izpostavljeni kot ključni gonilni sili na področju sprememb, predvsem glede tega, kako se izvaja visokošolsko izobraževanje, kdo ga izvaja, kako se ljudje učijo. Potem je tu še pomen kakovostnega učenja ter seveda prispevek visokošolskih institucij. Sem sodijo tudi institucije, ki ponujajo izobraževanje na daljavo in vse druge univerze, ki ponujajo visokošolsko izobraževanje. Vsi ti bi lahko znatno prispevali tudi k inovacijam. 45 odstotkov anketirancev je izrazilo pomisleke glede neučinkovite uporabe tehnologije. 93 odstotkov jih je izrazilo pomisleke glede same pedagoške podpore, ki jo nudijo akademskemu osebju. Prejšnji teden smo sklicali sestanek, kjer smo se pogovarjali o peer learning, 15 držav nekje se je pogovarjalo o tem, kako je digitalizacija spremenila tudi področje poučevanja. Rezultate bomo seveda vključili tudi v našo agendo posodabljanja tega področja. Glede Erasmus, delovni program za leto 2017 izredno omenja tudi digitalne veščine. Omenja se tudi to, da moramo ponuditi podporo za vse projekte sodelovanja kjer je govora o odprtem izobraževanju in o inovativnosti. Imamo tudi specifično referenco na nudene podpore projektom, ki so namenjeni izboljšanju priznavanja kvalifikacij in primerjanju kvalifikacij. Zavedamo se namreč, da je to nekoliko problematično področje. Glede zagotavljanja kakovosti. V prihodnjih tednih bomo objavili razpis za odajo predlogov za poročila, s pomočjo katerih bo komisija lahko lažje pripravila tudi poročilo za svet in parlament v zvezi z zagotavljanjem kakovosti. Še posebej si bomo pogledali digitalizacijo in njeno vlogo. Zlasti nas zanimajo tudi rezultati poročila iz leta 2015 iz Jerevana, kjer so se ministri zavezali, da bodo pripravili smernice na področju kakovosti. Poleg tega se moramo odzvati na vse večja pričakovanja, ki se nanašajo na univerze in na visokošolske inštitucije. Od njih se zahteva vedno večja fleksibilnost, vedno večja kakovost, tudi priznavanje vseh znanj in veščin, ki so bile pridobljeni v obliki neformalnega in priložnostnega učenja. Toliko z naše strani, hvala lepa. Ja, hvala lepa tudi komisiji. Zdaj pa dajem besedo še našim strokovnjakom, da odgovorijo na vprašanja, ki smo jih slišali. Morda pa lahko podajo še svoj odziv na to, kar so povedali poslanci. Začnimo v obratnem vrstnem redu. Um, yeah, I think so. Uh, I'm just picking up here a question. Hvala lepa. Gledam vprašanja, ki sem si jih zabeležil. Silvija Kosta je spraševala potem, kako učenje nadaljavo dopolnjuje ostale oblike učenja. Kako lahko izkušnje in strokovno znanje, ki smo jih pridobili na univerzah za učenje nadaljavo, in ponudimo to znanje tradicionalnim univerzam. To vprašanje je bilo zastavljeno pred nekaj leti tudi strani Evropske komisije, ko smo govorili o tej agendi posodabljanja. Ugotavljamo, da se je spremenil fokus in da se vse bolj v ospredje postavljajo univerze, ki ponujajo izobraževanje na daljavo iz, odličnost poučevanja je zelo prisotna prav pri teh univerzah, ki ponujajo izobraževanje nadaljavo. Te univerze tudi postajajo vedno bolj inovativne. Na odprti univerzi na nizozemskem imajo posebne oddelke, ki se ukvarjajo z inovativnimi oblikami izobraževanja. V zadnjem desetletju je bilo storjenega veliko napredka na tem področju, ogromno smo raziskovali, kar nekaj izkušenj smo uspeli pridobiti pri spletnem izobraževanju, izobraževanju nadaljavo. Vse to bomo sedaj tudi delili z ostalimi univerzami po Evropi. Vzpostavili smo program v ta namen in vse univerze, ki ponujajo izobraževanje na daljavo, smo združili v 12 skupin. Imamo e-učenje, potem spletno in izobraževanje na daljavo, odprto izobraževanje. Strokovnjake smo združili torej v teh 12 skupin in z vsemi univerzami v Evropi bomo to znanje delili. Imamo webinarje, torej spletne seminarje, ki so posvečeni posameznim tematikam, po tri takšne spletne seminarje letno bomo organizirali, 36 torej vsako leto, vsaka ta skupinica 12 jih je bo organizirala, tri takšne seminarje, tudi seminarje v Bruslju organiziramo, tiste, ki so odgovorni za ta prenhod na mešane oblike izobraževanja, vabimo na dvodnevne seminarje v Bruslju, želimo sodelovati drug z drugim, si izmenjevati znanje, blend education, kot se to imenuje. Skušamo seveda deliti svoje izkušnje, tudi strokovno znanje. Imamo pa tudi uspešno sodelovanje z univerzami, strokovnjake, ki so nekako obtičali v tem prehodu, podpiramo, da bodo lažje upravili ta prehod, kajti želimo si, da bi tudi na interni ravni ti procesi ustrezno stekli. Celoten program imamo torej namenjen to vrstnemu sodelovanju. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe das eben. Hvala lepa. Pozabila sem reči, da ni treba, da odgovarjate na vsako vprašanje. Lahko se odločite in se izberete ter se odzovete na tisto, kar se vam zdi, da je za vas pomembno. Gospa Klinkner, izvolite. Ja, rada bi se dotaknila tega, kar je bilo omenjeno, ali obstaja kakšna delitev po spolu pri študiju nadaljavo. Sicer nimam seboj kakih z dokazi podprtih številk, vendar pa vidimo, da lahko bolje dosežemo ciljno skupino žensk, če omogočimo usklajevanje poklicne in zasebne zasebnega življenja, kot pa če se eh, opiramo zgolj na klasične oblike. Pri ženskah, kjer se klasično zahteva prisotnost, je za ženske težje. Za ženske je veliko lažje, če imajo to možnost, da lahko uskladijo izobraževanje in družinsko življenje. Menimo, da potrebujemo še nadaljno diferencijacijo ciljnih skupin. Potem bi se rada dotaknila še vprašanja, kjer je šlo za različne točke, ki smo jih mi predstavili kot eh, naše zahteve, zahteve našega združenja. Ali je to združljivo z akademsko svobodo? Seveda se moramo vsi zavezati, da se bomo pogovarjali o standardih. Seveda mi smo v kontaktu tudi z drugimi združeni in seveda to je naš kruh, mi se s tem vsakodnevno ukvarjamo. Seveda bi bilo možno, da se ponudi klasičen študij, da se klasične univerze, ki zahtevajo študij z prisotnostjo, odločijo in ponudijo tudi študij nadaljavo. Mi nudimo podporo tudi 18 visokošolskim organizacijam. To so klasične inštitucije, kjer so ponavadi študentje prisotni. Eh, in tako recimo je eden od naših kolegov tudi vodja mm, študija nadaljavo na eni od klasičnih šol. Z drugimi besedami, tudi na naši strani seveda imamo univerze, ki ponujajo zgolj študij nadaljavo, to so specializirane ustanove, vendar pa uh, imamo tudi prožnost znotraj klasičnih visokošolskih organizacij. To se spreminja, to je zelo pomembno in eh, z našega vidika je to pomembno in ugotavljamo tudi, da se spreminjajo tudi strukture na visokošolskih organizacijah, da je več tega prehajanja. To je to, kar sem želela povedati kot odgovor na vprašanje. Tako, Hvala lepa. Še sama bi rada nekaj povedala. Svoboda učevanja in raziskovanja pomeni tudi, da smo aktivni na področju vseživljenjskega učenja. Tukaj ne gre za nasprotovanje, to so stvari, ki se dopolnjujejo. mislim, da se tu nikakor stvari ne izključujejo, tako kot je povedala tudi gospa Klinkner. Gospod Hetherington, izvolite. Um, Hvala lepa. Na pet vprašanj se bom odzval. Najprej uravnoteženost spolov, potem tako imenovana univerza Google, digitalizacija in motnje s tem v zvezi. Uh, omejitve in izzivi na področju akademske svobode ter dve konkretni vprašanji čisto na koncu, ki ste se nanašali na mojo predstavitev. Naše izkušnje glede uravnoteženosti med spoloma so podobne tistim, ki so jih izpostavili že predhodni govorniki. Tisto, kar se meni zdi ključno, je, da obstaja precejšna variacija na različnih področjih področjih, pač odvisno od področja študija, ki ga izbere posameznik. V kontekstu naše univerze smo ugotovili, da nekaterih predmetnih področjih, naprimer, ko gre za družbene vede, za uporabne družbene vede, je veliko več študentk kot študentov, psihologija, naprimer, vsi študiji, ki so povezani z otroki in tako naprej, tu pritegnemo večje število študentk. Bi se navezal na to, kar ste prej povedali, da je res na področju tehnologije, inženiringa, matematike razmerje res bolj v korist študentov kot študentk. Se pa strinjam s tem, kar ste sami povedali, da izobraževanje nadaljavo ponuja priložnost tudi ženskam, da študirajo na teh področjih in da tudi učenje nadaljavo potem lažje omogoča ženskam, da uskladijo družinsko in študijsko življenje. Ženske se tako tudi veliko lažje vključijo v študije na teh področjih, s tem pa bomo, upam, da spodbudili tudi več žensk, da se bodo odroči, odločile za znanstvena področja. Izobraževanje nadaljavo lahko pri tem odigra pomembno vlogo. Kar zadeva dihotomijo med tako imenovano Google univerzo in pravo univerzo, ena od zadev, s katero se soočamo, sumim, nekoliko bom ugibal, je, da prihaja do digitalnih moten v posameznih sektorjih. Naprimer, Apple ima svoje platforme, potem Facebook, Uber. Vsa večja podjetja so unesla motnjo v določen sektor zaradi svojih platform in tudi naše področje verjetno ne bo nič drugačno. Pomembno je, da imamo platformo, kjer bo ponudnik vsebine uporabljal in ponujal to vsebino. V to platformo se bodo lahko vključevali tudi drugi. Amazon je naprimer en tak primer. Pričakujem pa, da se bo na področju visokošolskega izobraževanja v prihodnjem desetletju ali pa tudi kasneje precej razširila količina razno raznih platform, kjer se bo ponujalo vsebine univerze oziroma organi, ki imajo status univerz, bodo potem potrjevali vsebine na teh platformah. Ugotavljamo tudi, da bo prišlo do veliko večje prenosljivosti študentov v smislu, da bodo lahko uporabljali večje število platform, tam dostopili do vsebin, pridobili določene kvalifikacije in to tudi uporabili za to, da oblikujajo nek študijski nabor predmetov in kvalifikacij. Seveda se bodo pojavljali tudi izzivi v tem kontekstu ko bo do tega prišlo, bo potencialno sektor visokošolskega izobraževanja doživel precejšnje motnje. Ampak to je pač model, ki smo mu že priča na nekaterih področjih priložnostnega izobraževanja. Pri nas imamo tudi platformo, ki se imenuje Future Learn, 90 univerz po celem svetu ponuja brezplačne odprte vire poučevanja in izobraževanja. Sicer še niso formalno potrjeni ti programi, gre torej za priložnostno in za neformalno učenje, ampak slejko prej bo tudi na teh platformah zagotovljeno akreditirano izobraževanje. Nekaj izzivov pa še je na tem področju. Glede akademske svobode, tu bi lahko povedali cel kup stvari. Status univerze, avtonomija univerze, svoboda univerze, to je zapisano v listinah, ampak eden od večjih izzivov, vsaj po mojem mnenju, kjer bi tudi vi lahko vplivali na univerze, da bi začele razmišljati o tem in tu se vračam na zadnjo pripombo, je vezan na ta prenos kreditov, kot smo to nekoč imenovali, sedaj to imenujemo priznavanje predhodnega izobraževanja, se pravi, da imajo študente možnost začeti študij na eni univerzi, naprimer na štiri oči, klasični univerzi, potem pa te kreditne točke, ki so jih zbrali, lahko prenesejo na drugo univerzo in na tretjo univerzo in na tak način pridobijo diplomo oziroma neke vrste kvalifikacijo. Veliko ovir je še na tem področju, predvsem oklevanje univerz, ki ne želijo priznati kreditnih točk, ki niso bile pridobljene pri njih. Vedno mislijo, da je kakovost njihovega izobraževanja veliko boljša kot kakovost izobraževanja kje druge. Zato so bolj sumničave ali pa celo nenaklonjene. Uh, do takšnih prenosov kreditnih točk, kar pa seveda ni ugodno za študente. V vsakem primeru bi mi želeli oblikovati mehanizem, ki bi spodbujal tudi bolj proaktivni pristop pri priznavanju predhodnih kvalifikacij in izobrazbe. Na tak način bomo tudi številnim študentom ponudili veliko več možnosti. Še zadnji dve bolj konkretni vprašanji. Status manjšin, etničnih manjšin, ne vem, ali je to vezano na nacionalno identiteto, ne vem, nimam podrobnega odgovora s tem v zvezi. Mi uporabimo vprašalnik, študente zgolj vprašamo, kakšen je njihov etnični status in na podlagi teh informacij potem tudi pripravimo rezultate. Glede seznama veščin CBI, kako se tega lotevamo, predvsem z vidika vključevanja vsega v naše učne načrte. Dva ključna mehanizma bi rad izpostavil. Vsi te moduli, ki predstavljajo del neke kvalifikacije, morajo zagotoviti, da bodo študenti na koncu usvojili določena znanja in kvalifikacije in ob koncu lahko študent je uh, pridobijo na podlagi izobraževanja v okviru modela oziroma določene točke, ki se na to prenašajo. Na različen način združujemo te posamezne modele, nekateri so zelo specifični, usmerjeni na zagotavljanje določenih vrst znanj in študent bo moral pač dokazati, da je pridobil določeno znanje, pa naj se gre za področje psihologije, kemije, geografije, prava, karkoli pač študent študira obstajali pa bodo tudi bolj specifično oblikovani nabori veščin, tehničnih ali drugih, kjer bo študent moral tekom študija dokazati, da je dejansko osvojil kakšno konkretno veščino. Naprimer, eno od stvari, ki bi jo lahko zahtevali, če bi naprimer oblikovali program, ki ponuja komunikacijske veščine. Mi si želimo učinkovito komunicirati, naprimer, na delovnem mestu. V tem primeru bi zahtevali, da študente med seboj sodelujejo, da pripravijo kakšno skupno nalogo, več načinov je, kako se tega lotiti. Druga zadeva, ki je vezana na to, pa je tako imenovani okvir, ki se nanaša na različne ravni kvalifikacij imamo različne ravni in na vsaki ravni se zahtevajo različne veščine, odvisno tudi od posameznega tečaja oziroma programa. Zanima nas, ali je posameznik res postal bolj naprimer, neodvisen pri učenju ali je pridobil dodatne veščine in želimo si, da bi ob koncu izobraževanja posameznik imel določen nabor kvalifikacij. Mi jim pomagamo pri oblikovanju teh veščin, pri razvoju veščin, te morajo biti vedno bolj raznovrstne ob koncu izobraževanja. Pa tudi študenti morajo biti zmožni bolj neodvisno delovati. Tudi disertacija oziroma neke vrste diplomska naloga, ki jo pripravijo na koncu, mora dokazati, da so posamezniki osvojili znanja in veščine. In ta skupni okvir posameznih ravni in zahtevanih kvalifikacij nam pomaga, da opredelimo nabor veščin, ki bi jih naprimer posamezni študent žel, moral pridobiti, če želi pridobiti določeno vrsto kvalifikacije. Hvala. Ja, Hvala lepa. In za zaključek še vi, gospod Hojer. Ja, vielen Dank. Hvala. Ja, kar zadeva univerze za učenje nadaljavo. Jasno je, da svojim nacionalnim kontekstom jih moramo jemati kot enakovredne, kot klasične univerze. To pa pomeni enake kakovostne standarde In mislim, da moramo gledati na univerzo za učenje nadaljavo kot na neko drugo možnost za mnoge študente. Ampak nekateri potem avtomatično gledajo na take univerze kot na drugo razredne univerze, kar pa ne drži. Zato potrebujemo večjo spremljivost. Kar zadeva spol. Skoraj da 19 let sem bil rektor univerze v Hagnu, ki je po uh, številu učencev ena največjih. Videli smo, da smo pri nas imeli več žensk, kot je nemško povprečje. Mnogo žensk je bilo takih, da so prišle iz obdobja, ko so si ustvarjale družino in se ponovno želele vključiti v izobraževanje. Zakaj pa se izobražujemo? Zato, da bi naši študentje imeli možnost na trgu dela. To je tisto, kar šteje. Ne glede na to, po kateri poti se taka, tako izobraževanje izvaja. Slišali smo varstvo podatkov, zaščita podatkov. Kaj moramo narediti? Mislim, da obstaja analitika, ki omogoča tako študentu, kot tudi tistemu, ki poučuje, da da neko povratno informacijo. Seveda, tu gre za varnost podatkov. To so zahteve, ki so upravičene, vendar pa morajo biti usklajene z osebnimi cilji posameznika. Slišali smo tudi vprašanje, v kolikšni meri univerze, ki poučujejo nadaljavo, lahko ponudijo svoje znanje klasičnim univerzam, da te dopolnijo svojo ponudbo to se lahko zgodi samo o medsebojni izmenjavi. Klasične univerze si nikoli ne bodo pustile predpisovati od univerza poučevanja nadaljavo, kaj morajo početi. Ustvariti moramo neko platformo uh, v Severni Vestfali, imamo tako platformo, kjer poteka lahko izmenjava. ste omenili medijske kompetence učiteljev in učiteljic. S tem ustvarimo predpogoje, da bodo v poklicnem in študijskem svetu lahko učeči se v celoti izkoriščali potencial, ki je na voljo. Potem Erasmus. Tudi to ste omenili in mislim, da se moramo zavedati, da ko se vse več ljudi iz omejitev svojega poklicnega življenja odloča za študij nadaljavo, potem program Erasmus Plus očitno ne deluje. Ljudje, ki so v službi, ne morejo opustiti svojega poklica in si vzeti cel semester. Namesto štirih mesecev potrebujemo štiri tedne. Zato potrebujemo kratke programe s preglednimi fazami, z hospitiranjem in podobno. Ampak ne moremo pričakovati, da bo nekdo, ki je v službi, pustil službo za pol leta. Potem še vi, gospod. Na začetku sem dejal, da vsaj vsak drugi od nas ne bo zaključil svoje poklicne poti v poklicu, eh, kjer smo začeli. Tisti, ki bodo ostali v poklicu, bodo morali poglobiti svoje znanje. In mislim, da z novimi mediji postaje vse skupaj bolj privlačno in tudi bolj interaktivno. Zato, če smo radovedni in vemo tudi, da se znanje zelo hitro stara. Jaz sem študiral pred 30-35 leti, z mojim študijem, z mojim znanjem, ne bi mogel nič več narediti. Zato je ključno radovednost. Radovednost ne samo, da študiramo, ampak da tudi vzdržujemo to znanje. In digitalizacija nam tu ponuja več možnosti. Prej je bilo znanje bolj vezano na nek časovni prostor. Zdaj pa še univerze Google. Povedal sem že, zakaj mislim, da bomo imeli v prihodnje s tem opravka, da bodo ponudbe podjetij na trgu dela zelo privlačne. Dobili boste spričevalo ne samo univerze, pač pa tudi podjetja. Nekateri bodo šli s temi potrdili iz podjetij na univerzo in bodo rekli, koliko je to vredno, kaj lahko s tem počnem, tu pride v igro spet kakovost. Ampak mi se moramo vnaprej pripraviti na to. V času globalizacije moramo vedeti, da se bo iz teh nastavkov razvilo več in da bodo take zahteve prihajale na univerzo. Zato moramo biti proaktivni in omogočiti visokošolskim organizacijam, da se soočijo s temi prihajajočimi izzivi. Toliko za enkrat. Hvala lepa tudi za to. Zdaj pa. Sprašujem gospoda Zvera. Želite podati še kako pripombo v zaključku? Ste le naš poročevalec. Zato imate zadnjo besedo. <clears throat> Ja, hvala za besedo. Ravno bi se navezal na to zadnjo misel uh, dr. Hojarja, uh, ki pravi, da na nek način formalno šolski sistem in univerze, klasične univerze, izgubljajo svojo monopolno pozicijo v družbi znanja in da se bomo morali navaditi na, tudi na te alternativne oblike pridobivanja veščin in znanja. To se mi zdi zelo pomembno. Drugo, kar bi rad podaril, pa je naslednje. Um, jaz se spomnim, pred desetimi leti je Evropska unija bila izjemno proaktivna pri ustvarjanju skupnih evropskih mehanizmov, evropski kvalifikacijski ukvir, ključne kompetence, kreditni sistem za visoko šolstvo, kreditni sistem za poklicno šolstvo in tako naprej. Imel sem to čas, da sem celo sam podpisal enega od njih, ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji, to je Evropski kvalifikacijski okvir, ampak vendarle to, to ni pomembno. E, Takrat se mi zdelo, da je Evropska, Evropa veliko večji podarek daje harmonizaciji na področju izobraževanja, harmonizaciji na področju izobraževanja in nastajanja evropskega, vsaj visokošolskega, skupnega evropskega visokošolskega prostora, če nekaj drugega. Ne? Zadnja leta pa čutim neki zaton pri tem. Zadnja leta je vse manj politične volje, da bi poskušali eh, podariti to evropsko dimenzijo na področju izobraževanja in to me mečkim skrbi. Hvala. Ja, vielen herzlichen Dank. Hvala lepa. Hvala tudi za ta prispevek. Mislim, da smo imeli zelo plodno izmenjavo in moram reči, da v duhu vseživljenjskega učenja je bilo to današnje popovdne zelo poučno. Mislim, da je bila to zelo, zelo dobra izmenjava mnen, ki smo jo lahko organizirali zahvaljujoč našim štirim strokovnjakom, ki tematiko vsak na svojem področju zelo dobro poznajo. Mislim, da nam bo to resnično pomagalo pri našem delu. Zato se vam toplo zahvaljujem, da ste bili danes z nami. Hvala, da ste svoje strokovno znanje delili z nami. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom za zelo dobre poglobljene prispevke ter dodatna vprašanja. Zdaj pa upam, da lahko zaključimo. 27. februarja med 15. in 18.30 imamo naslednje zasedanje in 28. ko bomo glasovali zjutraj ob 9 in ko bomo delali do 12.30. Hvala lepa za danes popovdan in hvala tudi našim strokovnjakom za njihovo pomoč. Pridite spet k nam in eh, če boste le imeli priložnost, ste dobrodošli. Hvala lepa tudi seveda tolmačem. Hvala lepa za pomoč.